dober dan govorim v bom madžarsko in odločno podpiram zasedanje v skladu z današnjim dnevnim redom bo eh, potekala eh, razprava o ustnem vprašanju o vzajemnem priznavanju poklicnih kvalifikacij za začetek dajem besedo malcolmu harbourju za eh, pet minut beseda je vaša Eh, gospod predsedujoči, z vašim dovolenjem predlagam, da eh, malo počakamo. To je ustno vprašanje, ki, ki ga zastavljamo komisiji in upali smo, da